predsednikom. Guje je dal uh, uh, prošnje za uh, imenovanja in spremembe v uh, odborih in delegacijah. Seznam teh imenovanj boste našli v zapisniku. Če ne bo nobenih pripomp uh, do sprejema zapisnika, velja, da so ta imenovanja potrjena v skladu z veljavnim postopkom. Sedaj pa k